zapisnik eh, sprejet. Preden bomo začeli razpravo, želim eh, podati tri naslednje informacije. Spomnite se, da je predsednik med zasedanjem 9. marca 2016 eh, po predvideval oziroma uporabil takojšnji ukrep in je gospod Lev tudi z eh, Sinodinosa zaradi eh, nesprejemljivih izjav o turškem narodu poslal iz plenarne dvorane. Po zaslišanju gospoda Cidadinosa in po 166. členu poslovnika je predsednik 9. Eh, maja sprejel sankcijo proti gospodu Cidadinosu zaradi ravnanja 9. marca. Sankcija je v tem, da se mu črta pravica do dnevnice eh, za obdobje desetih dni in ta sklep je bil že izdan. Gospod James, James Collins je v zvezi z sodnim postopkom v Združenem kraljestvu zaprosila za zaščito imunitete, pa poslovnik